La séance est ouverte. Začenjamo z zasedanjem. Upam, da nimate ugovorov k dnevnemu redu, ga lahko sprejmemo. Dobro. Tudi nimam posebnih sporočil predsednika, tako da prehajamo kar na edino vsebinsko točko tega dnevnega reda in sicer gre za predstavitev dokumenta za razmislek o prihodnosti financ EU. Torej dokument za razmislek, eh, ki ga bo predstavil komisar Oettinger, ki je odgovoren za proračun in človeške vire. To bo tudi priložnost, gospod komisar, eh, da se pogovorimo o poročilu Monti o lastnih sredstvih. Hvala, gospod komisar, da ste prišli k nam. Hvala, da ste sami izrazili to željo, da nam predstavite eh, dokument za razmislek in vam kar predajam besedo. Izvolite. Ja, Spoštovani gospod predsedujoči, dame in gospodje poslanci, najlepša hvala za vaše vabilo. Z Tem dokumentom smo želeli v eh, komisiji zagotoviti podlago za konstruktivno, partnersko in kolegojalno posvetovanje na temo finančne politike, eh, proračunske politike eh, v Evropske uniji v naslednjem desetletju. Danes Eh, smo se v kolegiju pogovarjali o tem dokumentu in ga sprejeli. Za velik del kohezijske politike je bila pristojna kolegica Krecu in danes bi rad spregovoril o temeljih vsebinah in pa eh, strategijah. Želim eh, pa prisluhniti tudi vašim predlogom, odgovoriti želim na vaše vprašanja in pa na vaše kritike. prihodnem desetletju eh, se bomo morali soočiti z tremi vrzelmi. Prva vrzel, ne glede na to, kdaj bo eh, Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, eh, več Britanci niso del evropskega proračuna. Odgovorni so za 16 odstotkov naših prihodkov in kljub uh, rabatu so uh, neto plačnica in uh, manjkalo nam bo 10 do 12 milijard evrov letno. Drugič, odgovornost in pa priložnost se skriva v tem, da se z novimi nalogami in problemi soočimo na evropski ravni. Za vse naloge ne bodo potrebna eh, nova finančna sredstva, ampak načeloma so finančna sredstva potrebna za soočanje z vsemi izzivi, migracije, begunci, nadzor na zunanjih mejah, boj proti terorizmu. Vse to so pomembna področja zunanje varnosti, obrambe in pa notranje varnosti. In O višini eh, sredstev, ki bodo potrebna za to, se lahko pogovarjamo. Vsekakor eh, pa eh, bo to visoka milijardna številka, ki bo potrebna vsako leto. Druga vrzel pa se bo pojavila na podlagi oziroma na področju zunanjih skladov recimo, eh, ko govorimo o razvojni politiki in vključitvi te politike v evropski proračun, potrebujemo jasno strukturo. Torej, tukaj gre za 20 milijard evrov letno ali pa še več. Verjamemo, da morajo evropske institucije, predvsem Evropska komisija, opraviti eh, svoje delo. Razmisliti moramo o tem, kaj lahko storimo, da bi zapolnili eh, te vrzeli. Ne eh, smemo takoj zahtevati več sredstev, ampak se moramo soočiti z temi nalogami znotraj institucij. Gre za poenostavitev programov, za diverzifikacijo, za večjo prožnost med proračunskimi leti. Eh, med različnimi programi, gre za prerasporeditve, morda eh, gre tudi za eh, dobro argumentirane reze, če bo to potrebno. Pregled naših izdatkov predstavlja osnovo za eh, ta proces eh, in eh, ta pregled poteka na področju kmetijske politike, na področju kohezijske politike, socialnega sklada, pri instrumentu Povežimo Evropo, pri obzorju 2020 na vseh pomembnih področjih, tudi pri Junkarjevem načrtu. Če bomo opravili svoje delo in pri tem potrebujemo vašo podporo, vaše nasvete, nasvete odbora za proračun in pa za proračunski nadzor. Poslanci eh, iz posameznih regij vedo, kakšni so učinki eh, različnih programov. Vaš nasvet je izjemno dragocen. Mi eh, moramo okrepiti evropski proračun, eh, še učinkovitejši bomo morali biti, še boljši. Določene ukrepe bomo morali eh, sprejemati sami. Le na ta način bomo dovolj verodostojni in se bomo lahko obrnili na države članice in zahtevali pravo reformo evropske proračunske politike. Brexit. Neto plačnice zagotovo ne bodo pripravljene popolnoma nadomestiti vrzeli, ki bo nastala po izstopu Združenega kraljestva. Torej, več sredstev eh, iz 27 eh, držav članic in pa rezi potrebno bo poskrbeti za ustrezno ravnotežje med obema področjema. O tem bo potrebno govoriti v uh, eh, prihodnem letu. 50-50, eh, 60-40-60. Eh, na področju novih nalog, recimo, tukaj mislim na obrambo, dobili sto nov dokument, ena milijarda. In. Uh, 400 milijonov za raziskave na eh, obrambnem področju. Če želimo razbremeniti države članice, če želimo zagotoviti učinkovit nadzor eh, na zunanjih mejah, če ne bo več potreben nadzor znotraj Evropske unije, potem bomo eh, seveda tudi privrčevali in bomo izpolnili naloge, ki so v interesu držav članic. majhen del eh, pa lahko dosežemo tudi z prožnostjo in pa prerasporeditvami. Tretja vrzel pa je vključitev eh, ločenih eh, proračunov. To moramo vključiti v evropski proračun, ampak le, če bodo zagotovljena tudi sredstva če sklad nima eh, zadostnih sredstev, eh, ampak predstavlja le dodatno nalogo, če eh, sredstva ne bodo zagotovljena strani držav članic, potem bo šlo zgolj za negativen učinek na proračun. Torej, države članice bi potem uh, morale prispevati v splošni proračun in s tem uh, bi te naloge spadale tudi v pristojnost Evropskega parlamenta. Za vsak evro, ki ga uložimo na ravni Evropske unije, moramo dokazati dodano vrednost. Le na ta način bomo izpolnili uh, načelo subsidijarnosti in le na ta način bomo dobili podporo držav članic. E, naj omenim nekaj primerov. Z tem dokumentom želimo sprožiti tudi razmislek e, na temo, kaj je pravzaprav dodana vrednost ali jo lahko definiramo v proračunskem pogledu. Če e, se na področju raziskav ločimo obsežnega raziskovalnega projekta, ki ga nobena država članica ne bi mogla izpeljati eh, sama, ki ga nobene podjetje ne bi moglo izpeljati samo, ampak eh, Evropska unija, države članice in pa eh, Evropska industrija ga lahko izvedejo, potem je to dejanska dodana vrednost recimo, če pričnemo z modernizacijo eh, železniške proge v okviru programa Povežimo Evropo, eh, če vključimo 6-7 eh, držav članice Evropske unije in Srbijo, potem to predstavlja dejansko dodano vrednost. To je že jasno. Predpristopna pomoč za Srbijo, ali ta predstavlja dodano vrednost za 27 držav članice Evropske unije? Eh, v zadnjih letih smo eh, na Zahodnem Balkanu zagotovili mir po grozljivi državljanski vojni. Srbijo smo prepričali, eh, da sprejme naše vrednote, da mej ne nadzira z oklepnimi vozili, da iz Srbije ne poskuša narediti velike Srbije. Poleg pristopnih pogajanj, se mi torej zdi predpristopna eh, pomoč eh, dodana vrednost, kajti eh, dve uri leta od tod danes ne divja vojna, nimamo beguncev. In to je dejanska dodana vrednost, ki je sicer ne moremo izmeriti v številkah, lahko pa to seveda razumemo ali pa recimo eh, podeželsko področje v Bolgariji, če podpremo izgradnje železniške proge tam za prevoz eh, tovora in pa eh, delavcev, ali je to dodana vrednost za Evropo ali je tole dodana vrednost za Bolgarijo. Če državam članicam, ki imajo bruto družbeni proizvod pod 10 tisoč evri na eh, prebivalca, lahko približamo drugim državam, če lahko zmanjšamo razlike med državami članicami in sicer ne tako, da ošibimo močnejše, ampak okrepimo šipkejše, če lahko na ta način okrepimo notranji trg, če na ta način povečamo kupno moč, če izboljšamo standarde za vlaganja, potem se mi to zdi dodana vrednost tudi za evropske državljane izven eh, Bolgarije. Torej, to so konkretni eh, primeri in eh, za temi konkretnimi primeri lahko usmerimo razpravo o dodani vrednosti. V našem dokumentu želimo podati predlog, da vse rabate ukinemo. Torej, če uh, bomo eh, odzeli ta rabat Združenemu kraljestvu, seveda z izstopom, potem moramo to storiti tudi v primeru vseh drugih držav članic. Pravično, ne birokratično in tako, da ne bo več uh, kazanja z uh, prstom med vsemi članicami kluba. Vprašanje lastnih virov. Zanimajo me vaši predlogi in pa predlogi Marija Montija. vsaj na teh področjih, kjer je zakonodaja za prihodke evropska, recimo, ko gre za schemo trgovanja z emisijami, kjer že dolgo imamo evropsko politiko, recimo, eh, ko gre za boj proti podnebnim eh, spremembam. V Kobenhavnu še ni bilo tako, v Parizu in Marakešu pa že. Evropski nastop, evropski cilj 2030-2050 navodila za industrijo in pa uh, emisijski kuponi, s katerimi se trguje na borzi in ki imajo določeno ceno. Če zakonodajo sprejema Evropski parlament, potem morajo tudi prihodki eh, pritekati v eh, proračun Evropske unije. To sta dve plati ene in iste medalje. In potem želimo odkrito govoriti tudi o zgornji meji, ki velja letošnje leto in uh, ki je drugo leto ne bomo mogli ohraniti. Biti moramo eh, pošteni. Če odide eh, pomembna država, netoplačnica, kot je Velika Britanija, in če uh, bomo v drugem letu imeli eh, nove dodatne naloge, potem bodo morale eh, države članice zagotoviti več sredstev. Potem bomo morali države članice prositi, da zagotovijo več sredstev. Evropski proračun je, eh, ima eh, strukturni primankljaj oziroma bo imel strukturni primankljaj v eh, prihodnih letih. In, eh, Tega si seveda ne želimo. Z dobrimi nalogami moramo prepričati države članice eh, k eh, zvišanju prispevkov. Poleg tega pa potrebujemo lastne vere kot eh, nov vir prihodkov. Dolgo smo se pogovarjali tudi o temi pogojevanja in sicer ne le pri grških skladih, ampak pri vseh eh, programih eh, za ulaganja. Ali bi morali dodelitev evropskih sredstev povezati z določenimi pogoji, ne govorim zgolj o upravno-tehničnih pogojih. In O tem je potrebno razmisliti, kaj ti naši programi vlaganja bi morali ukrepiti regije, stabilizirati trg delovne sile, spodbuditi vlaganja. In ravno to eh, je eh, bilo zapisano tudi v okviru evropskega semestra. In to je ključnega pomena tudi v priporočilih za posamezne države. Ta priporočila morajo biti še boljša. Sodelovati moramo z državami članicami in pa z regijami in potem moramo seveda zagotoviti pomoč z evropskimi sredstvi za izvajanje programov. Menimo, da ta dokument o razmisleku predstavlja dokument, na katerega se morajo odzvati predvsem države članice. Mi se moramo boriti za potrebna sredstva, države članice pa morajo povedati, koliko je pravzaprav po njihovem mnenju vredna Evropa, kolikšna je vrednost Evropske unije. In eh, glede na zadnje volitve v Franciji, mislim, da lahko govorimo o stabilizaciji evropskega projekta. Mislim, da obstajajo dobri eh, razlogi za države članice, da si prizadevajo za več Evrope, za eh, več eh, prihodkov. V prihodnem letu bom obiskal vse prestolnice in eh, v parlamentih in pri vladah se bom zauzel za ta cilj. In prosim, da mi pri tem pomagate tudi vi, tam, kjer ste izvoljeni, torej v vaših volilnih okrožjih. vprašanje proračunskega leta v prihodnem desetletju. Če si ogledamo ta večletni finančni okvir, gre tukaj za 150 milijard približno na leto. In v prihodnosti bo ta znesek ali 125, eh, torej Junkarjev načrt eh, odpade, ali pa 140 ali pa 160. Od 140 do 160. To se mi zdi, da je politična dimenzija od 125 do 160 milijard znaša ta razpon. Več Evrope, več nalog, integracija uh, in to pomeni 160 milijard manj Evrope in uh, to je 125 milijard evrov. Takšna je realnost, s katero se soočamo. Eh, seveda eh, so možni še različni eh, časovni okviri 7, 5 let ali pa 5 plus 5. Številni poslanci so za 5 let, številne kohezijske države za 7 let. Mogoče, če bomo pametni, bi lahko sprejeli rešitev 5 plus 5 pet eh, let eh, kot eh, zavezujoče obdobje in pet let kot nekakšen varen načrt. Torej želimo pojasniti, kaj pomeni teh plus pet. Pet že imamo, kaj pa pomeni plus pet v smislu evropskega proračuna. Rad bi vas prosil, da tudi če ste povsem upravičeno nepotrpežljivi, In eh, če tudi se želite posvetovati o večletnem finančnem okviru čim prej, da nam date dovolj časa, da bo ta eh, naš proračunski predlog postal realističen. Dokument o razmisliku eh, pomeni eh, konkretizacijo naših namenov. Prosim vas, da se intenzivno udeležite razprave o tem dokumentu. Vsako eh, skupino, vsak odbor in vsakega poslo, poslanca prosim, da eh, se v eh, prihodnih letih ukvarja z tem dokumentom, tako da bomo vaše predloge lahko čim prej vključili v predlog komisije. proces eh, bele knjige bo eh, zagotovo eh, trajal vsaj do konca prihodnjega leta in upoštevati moramo tudi, da bo najbrž prišlo do zamud pri Brexitu in zaradi tega pričakujem, zato ne pričakujem veliko na področju javnih financ, ampak finančni načrt brez končnih številk za obdobje 2020-2021, brez eh, jasnosti o eh, tem, ali želijo Britanci še naprej pomagati pri razvojni pomoči za Afriko, dokler ne bomo imeli teh odgovorov, dokler ne bomo prisluhnili gospodu eh, Barnjeju, ne moremo pripraviti večletnega finančnega okvira. To se mi zdi edino smotrno. In zaradi tega uh, vam obljubljam spomladi prihodnje leto, krepko pred eh, poletnimi počitnicami 2018, želimo predložiti večletni finančni okvir. Prosim vas torej za potrpljenje ne moremo se držati eh, zaveze, da bi večletni finančni okvir pripravili do konca leta 2017. Kaj ti številke, ki bi jih lahko predstavili leta 2017, bodo mogoče v začetku leta 2018 že za v arhiv. In še zadnja točka. Pričakujemo smernice Evropskega parlamenta, Evropskega eh, sveta Eh, glede eh, časovnice. Dve časovnici sta možni. Prva je po evropskih volitvah, torej po eh, poletnih počitnicah leta 2018. To bo torej tudi po mandatu te komisije, najhitreje spomladi leta 2019. To je torej obdobje od 2019 do 2020, močno leto ali pa uh, od leta 2018 do evropskih volitev. Tudi to je eno leto. Uh, časovni okvir je povsem enak v obeh možnostih. Uh, končna točka je jasna do konca leta 2020, ampak potrebujemo tudi zavezojoč cilj glede evropskih volitev, če seveda to želimo. Mi lahko sprememo obe časovnici, obe možnosti. Ampak kljub temu mislim, Eh, da je več argumentov za prvo možnost. Vaše izkušnje, izkušnje poslancev, ki eh, vsi ne bodo ponovno izvoljeni. Pri zadnjem posvetu so bila eh, posvetovanja zaključena konec leta 2013. Leto 2014 pa je bilo povsem izgubljeno leto. Ni bilo vlagan, ni bilo izvajanja in Evropa je v najtežjem obdobju izgubila celo leto v dveh, eh, čez dva dni eh, bomo prišli do polovice eh, trenutnega finančnega obdobja. Ampak cilji našega, našega programa za vlaganje, ki se nanašajo na zvišanje življenskega standarda, na zmanjšanje brezposelnih, še zdaleč eh, niso dosegli niti 50 odstotkov, torej precejšn primakljaj imamo na tem področju. Do leta 2020 eh, bo mogoče prišlo do uresničitve. Zakaj? Zaradi tega, ker je bil večletni finančni okvir sprejet prepozno, eh, ker je prišlo do številnih togih rezov. Tisti, ki imajo dobre namene z Evropo, Tisti, ki želi izkoristiti obdobje po letu 2020, eh, ta eh, mora eh, finančni okvir sprejeti prej. To namreč kažejo zadnje izkušnje. Najlepša hvala in veselim se že vaših odzivov v prihodnjih mesecih, pa tudi vaših pričakovanj in pripravljam se na nadaljne pogovore z vami. Merci, monsieur le commissaire hvala, gospod komisar, hvala za to vašo predstavitev, ki je bila zelo živahna. Vsak je pripravljen prevzeti svoj del odgovornosti. E, moramo se vprašati, kaj pričakujemo od Evrope, kaj si želimo za Evropo in potem oblikovati proračun, ki bo vzdržen in ki ga bomo tudi lahko financirali. Zdaj pa odpiram razpravo manj kot eno uro časa imamo, tako da prosim vse, ki se boste oglasili, da ste čim krajši in čim bolje drnati. Torej, ne smete preseči dveh eh, minut. Eh, prva bosta govorila eh, naša dva poročevalca v večletnem finančnem okviru. Gospa Toma, gospod Olbricht, kdo bo prvi? Gospod Olbricht, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Mi smo nestrpno čakali na ta dokument. Poslušali smo vas tudi že prej, ko ste prej ob eni priložnosti predstavili dokument, tako da smo lahko izvedli določene pripravljalne dejavnosti. Zdaj eh, vidimo končni rezultat. Dokument je zelo zanimiv prinaša namreč nekaj novega eh, pri splošnem delu evropskih institucij. Eh, gre za to, da se skuša spremeniti metodo in da se dela na veliko bolj konkreten način. Eh, zato je to dobrodošlo, namreč, da razpravljamo na konkreten način o konkretnih temah. Ne gre samo za analize, koliko bo kaj stalo, ampak tudi za dodano vrednost. In eh, zelo pomemben je način, kako ste vi razložili dodano vrednost. To moramo razumeti. Ne smemo se spuščati v novo znanstveno razpravo o tem, kajti ta razprava se ne bo nikoli končala. No, pa še nekaj je zelo zanimivo in sicer zadnji del, kjer so opisani scenariji. Eh, torej, potem so zapisane tudi proračunske posledice vseh teh petih scenarijev. In za nas je vse to zelo zanimivo, ker eh, je to eh, prava snov za razmislek in eh, za analizo možnih posledic. To, kar želim povedati, je naslednje. Če bomo imeli različne scenarije in če si jih pogledamo v podrobnosti, če pogledamo podrobnosti tega, kar ste predlagali, to pomeni, da za različne scenarije potrebujemo tudi različne pristope in različne metode. To zahteva tudi različne načine uvajanja politik. To, kar vi tukaj opisujete v teh eh, scenarijih, so spremembe različnih politik. Eh, gre za spremembe, naprimer, kmetijske politike ali pa kohezijske politike. Ne gre toliko za denar. In pri tem dokumentu ne gre samo za proračun, gre za Evropsko unijo. To, kar mi pričakujemo od Evropske unije kaj si želimo, da Evropska unija dosega. Na ta način zdaj razpravljamo. Torej, prek proračuna govorimo o veliko širših elementih in zdaj naj se lotim svojih vprašanj. E, ne, ne bi govoril o podrobnostih, ampak o postopku. Če želimo, da Evropski parlament razpravlja o konkretnih politikah in pa o predlogih, ki prihajajo iz naših odborov, potem moramo imeti tudi neko ustrezno izhodišče. Mogoče rabimo to ali pa ne. To je vprašanje za vas. Ali potrebujemo politično odločitev za nek scenarij oziroma model? Ali mislite, da eh, je potrebna politična odločitev eh, komisije parlamenta in sveta, preden se lotimo dela? torej, da bomo šele potem razpravljali o politikah in različnih elementih. Najprej pa potrebujemo to politično odločitev ali pa ravno obratno. Vaš pravni predlog, ki bo prišel v prvi polovici naslednjega leta, ali bo to predlog te odločitve? Naj še enkrat ponovim. Ali bomo imeli odločitev pred vašim zakonodajnim predlogom in bo vaš zakonodajni predlog posledica te odločitve? ali pa bo vaš predlog vseboval to odločitev. Torej ne vemo, ali naj čakamo na vaš predlog eh, ali pa mora odločitev biti sprejeta prej. Politično je to zelo pomembno. Če želimo, da bodo naši odbori dobro delovali, eh, moramo imeti eno skupno idejo, moramo se osredotočiti na enega od scenarijev, ne na vseh pet. Eh, sicer bo šlo samo za zanimive intelektualne poskuse, od tega pa ne bo koristi. Hvala, zdaj pa gospa Toma. Hvala, gospod predsednik. Eh, najlepša hvala tudi vam, gospod komisar. Eh, dokument sem šele prejela, tako da nisem imela časa, da bi ga prebrala, ampak eh, vsekakor pozdravljam vaš pristop. Vaš pristop spodbuja sodelovanje z Evropskim parlamentom. Pristop je tudi bogat kar se tiče ocene stanja, eh, ki ga želimo doseči. Vaš pristop pa je tudi zelo odprt, eh, to ste pokazali še enkrat več v razpravi. Treba pa je upoštevati nekaj. Vi danes odpirate razpravo o prihodnosti financiranja Evropske unije. Rada bi vam čestitala za to, da je to. Eh, to je zelo eh, bistro, zelo razumno, ste se odločili, govorili ste o dodani vrednosti in eh, mislim, da se razprava mora osredotočati ne samo na proračun Evropske unije, ampak tudi na politike, ki jih želimo doseči. Preveč Eh, je bilo že škode, to smo videli tudi pri večletnem finančnem okviru. Eh, mi smo vsi prispevali k uspehom, komisija in parlament prav tako. Smo pa pri pregledu videli, da je situacija slaba, da je financ premalo in to je strukturan primankljaj. To ste rekli tudi sami. No, zdaj sem opisala vse, o čemer se z vami strinjam, zdaj pa še nekaj drugega. Nekaj glede procesa razprave. Po mojem mnenju tukaj obstaja problem. Prvi problem je ta, da smo imeli določen eh, datum v okviru večletnega finančnega okvira od leta 2014 do 2020. Tam je bil zapisan datum za komisijo Torej, do tistega dne naj bi komisija predstavila zakonodajni predlog o naslednjem večletnem finančnem okviru in to uh, pred 1. julijem 2018. To se mogoče ne bo zgodilo, ampak vseeno sem vas na to morala spomniti. Mislim, da tukaj prihaja do nekega nasprotja in sicer med vašimi zaključki v zvezi s tem, da nimamo veliko časa. Vi si želite, da bi stvari opredelili do konca tega mandata in mislim, da imate prav, ko eh, pravite, da do konca tega mandata potrebujemo vsaj neke prve zaključke te razprave, če želimo, da bodo stvari eh, dobro delovale po letu 2020. Po drugi strani pa prosite, da počakamo Zato me zanima, kako razlagate to nasprotje. Že kolega in soporočevalec Olbricht je to omenil, malo smo zmedeni. Malo smo zmedeni zato, ker se zdaj odpira razprava o prihodnosti financ Evropske unije. Nimamo pa nobene strategije, ki bi bila oblikovana do, do tega dneva. Torej, proračun bo oblikovan pred strategijo in e, to se kar dosti krat zgodi, pravijo moji kolegi iz nacionalnih parlamentov. E, tukaj gre za kompleksno vprašanje. Težko je to urediti. Imamo strategijo 2020 in temu smo prilagodili večletni finančni okvir 2014 do 2020. Mislim, in predstavila bom zdaj svoj Eh, zaključek. Eh, vem, da sem že predolga. Oprostite, prosim, za to. Ampak mislim, da bo treba to, da skupaj obravnavamo strateško vprašanje in finančno vprašanje. Usporedno ne bomo mogli tega ločiti. To je ključnega pomena za Evropsko unijo in to moramo doseči še pred koncem tega mandata in pred koncem tega finančnega okvira. Moja skupina je zelo pripravljena sodelovati z vami, ne moremo več čakati. Treba je začeti delati takoj in to skupaj. Vi ste začeli s to razpravo in zato se vam zahvaljujem. Ampak želim, da se eh, stvari izvajo na čim bolj odprt eh, in kolaborativen način. Moramo pa biti tudi zahtevni. Hvala, gospa Toma. Zdaj pa še dva poročevalca za lastne vire. Prosim, če se držita omejenega časa, torej dve minuti. In to sta najprej gospod Depri. Uh, Hvala. Protestiram, ker nas uh, slabo obravnavate, ampak ne, to je samo šala. No, kar razpršite si te dvome. Sam želim govoriti o lastnih virih um, in eh, vem, da vse, kar je navedel komisar, ne bo postalo resnično, če ne bomo uredili lastnih sredstev. No dobro, vam dam še 33 sekund, pravi predsednik. Eh, hvala, gospod komisar, za vašega bojnega duha. Eh, vi ste nam prinesli tukaj eh, sveže žemljice, zato da bi bili mi bolj potrpežljivi. Rekli ste to, kaj je treba narediti, ampak tega ne moramo narediti takoj, tako da nas prosite za uh, potrpežljivost. Uh, ne, to bi rad eh, razjasnil. Ne poznamo še rezultatov Brexita in pa finančnih posledic, tako da ne moremo vsega načrtovati. Eh, Britanci naj bi Evropske unije tudi dali nekaj denarja. In eh, če bodo vsako leto plačali 10 milijard, potem 6 let, če bo recimo skupni znesek 60 milijard, ne bo problemov. Torej, prispevali bodo tudi k financiranju določenih eh, politik, eh, vidim, da se Izabel Toma ne strinja, ampak eh, mislim, da bo tako, vztrajam pri tej točki. Potem, eh, kaj bomo naredili, če denarja ne bo dovolj? Vi ste predvsej optimistični, ko pravite, da bomo države članice prosili, da povečajo svoj delež. Ampak za določene neto prispevnice, ne pride upoštev to, da bi še povečale svoje prispevke eh, na mesto prispevka Velike Britanije. Med lastnimi eh, sredstvi si predstavljate, da bi imeli tudi lastna sredstva, ki eh, bi obremenila državljane, zato da financirajo neko dodano vrednost Evropske unije tukaj bi naleteli najmanj na zadržanost. Mm, zdaj moramo pogledati, kakšni so scenariji in katerega bomo izbrali. Eh, kar se pa tiče poročila Monti, imamo pa tam eh, dve poti. Eh, imamo tudi energetski svežen in pa svežen za zaščito podnebja. In Eh, tam je zapisano tudi, da bi moral trg bolje delovati. To moramo zagotoviti. Potem se govori o harmonizaciji davkov za eh, podjetja. Eh, to bi tudi imelo smisel, pa me zanima, ali bi morali upoštevati različna lastna sredstva, ki bi prispevala k tej, k tej logiki. Monsieur Deprem, Janus Levandovski. Janoš Levandovski, izvolite. Hvala za vaš dokument o razmisleku in moj razmislek o vašem razmisleku bo zelo kratek. Pozorno sem vam prisluhnil danes in eh, moj zaključek je, da ta dokument v končni fazi ni tako zelo eh, bogat, ni zelo natančen, ko gre za prihodke proračuna. Eh, spodbudno je, da boste poskusili, eh, spet ste dokazali, da eh, boste se potrudili za to, da dosežete rezultate, da zagotovite lastna sredstva. Brexit je neko okno priložnosti, Monti pa temelj za to. V poročilu tudi pravite, da bi odpravili rabate da bi na ta način ustvarili eh, torej, pravičen položaj za vse. Ampak to ne bo tako lahko. Naš predlog prejšnje leto je bil, da se znebimo teh rabatov, ampak da za določene države, tudi Nemčijo, vključimo tudi neke kompenzacije, eh, pavšalne vsote. Eh, ampak tukaj ni upoštevana potem samo stroškovna stran. Um, sam sem upošteval poziv predsednika, naj bom kratek in bom tudi kar zaključil. Hvala. Zdaj pa odbor proračun in njegov koordinator. Mm, gospod Fernandez je to uh, in prosim, če se tudi omejite na dve minuti. Uh, Tri sekunde, eh, dobro. Bom govoril portugalsko. Rad bi se zahvalil komisarju za predstavitev tega dokumenta. Hvala za vašo zavezo, eh, delo na tem področju. Zelo kratek bom. Mislim, da je pozitivno, da imamo dogovor o večletnem finančnem okviru. Ta dogovor pa moramo doseči pred koncem mandata. Dogovor o tem je nujno potreben. Komisija je pripravljena na to, kot ste rekli. Upam, da bodo v svetu tudi zavezani uh, temu rezultatu, vendar pa tam ne moramo biti o tem prepričani. Rekli ste, da ni nobene strategije. Imamo strategijo 2020. Eh, imamo potem strategijo za podnebne spremembe, za izobraževanje, za zaposlovanje, raziskave in razvoj eh, in zdaj tudi za obrambo. Če bomo čakali na posledice odhoda Združnega kraljestva, potem verjetno ne bomo pravočasno pripravljeni. Posledice ne bodo znane še dolgo časa, ampak vsega, to ne pomeni, da ne moramo začeti pripravljati večletnega finančnega okvira. E, to, da Združeno kraljestvo odhaja, ne more zmanjšati prioritete Evropske unije, pravzaprav je prioritete treba okrepiti. In potrebujemo strategijo EU 2020 e, z vključitvijo novih prioritet. In zato moramo v naslednjem večletnem finančnem okviru predvideti povečanje deleža BDP-ja držav. Potrebujemo pa tudi večjo prožnost in ta prožnost mora biti povezana s predvidljivostjo. Če želimo več prožnosti, ehm, to potrebujemo ne samo za eno leto, ampak za pet, mogoče plus pet ali pa za sedem let. Zato je potrebna tudi predvidljivost. Pet let eh, mogoče ne bo Eh, zadostno obdobje za predvidljivost. Moramo pogledati, kje smo zdaj v tem večletnem finančnem okviru in pa pri kohezijski politiki. Eh, kondicionalnost oziroma pogojevanje ne sme veljati za državljane in podjetja in raziskovalce in študente. Pogojevanje lahko uvajamo in uveljavljamo na ravni držav članic, ne pa na ravni programov. In če si ogledamo dodano vrednost, eh, potem bo tukaj prišlo tudi do političnega čakanja. Stroške bo povzročilo tudi to čakanje na programe. Pred eh, nekaj leti nihče ni mislil, da bomo potrebovali toliko zunanje pomoči in zunanjih instrumentov ampak imamo tudi dodano vrednost eh, na tem področju za sosedsko politiko in tako naprej. Hvala, gospa Gardija Saval. Hvala. Hvala, gospod komisar. Eh, sama bom začela eh, obratno kot Izabel, najprej tisto, kar mi ni všeč in potem tisto, kar mi je všeč. Sama imam uh, težavo z načelom. Načelna raven me moti pri tem dokumentu. Mislim, da smo se znašli v labirintu različnih eh, scenarijev, zaradi katerih izgubljamo čas. Tisti, ki ne marajo Evrope, imajo pred sabo jasno pot in vse čas delajo na tem. Mi, proevropsko usmerjeni, pa ne smemo časa zapravljati za takšne razprave. Seveda ne moramo ukrepati brez razmisleka, ampak ne moramo izgubiti celega leta ali pa celo dveh let. Eh, eh, obdobje pred Brexitom, potem obdobje referenduma, pa obdobje eh, čakanja na Brexit in po Brexitu. Ljudje, ki verjamejo v Evropo, so frustrirani. Ne vidijo, da bi se mi odzivali na konkretne probleme teh državljanov. Mislim, da nam je jasno, kaj želimo. In ko bomo imeli razpravo o večletnem finančnem okviru in ko se bomo pogovarjali s specializiranimi odbori, naprimer za kohezijo, za zunanjo politiko, razvoj, kmetijstvo in tako naprej, ko jih bomo vprašali, kaj želijo za večletni finančni okvir, nam ne bodo uh, rekli, počakajmo na scenarij, bomo videli, kaj bomo izbrali. Eh, pri ITRE nam pravijo, obzor je 2020, želimo, da deluje kozme, da imamo načrte za vlaganja pri kmetijstvu pravijo, da želijo reforma SKP-ja, ne želijo pa pretiranih rezov. Potem kohezijska politika. Tam je tudi vse jasno. Vsi eh, točno povedo, kaj želijo in ne, da je treba čakati na eh, scenarij. Vem, da ste nas prosili za potrpežljivost, ampak mislim, da se ta naša potrpežljivost počasi že končuje. E, torej, tukaj nimam nič proti dokumentu, ampak samo proti temu nejasnemu položaju, v katerem smo se znašli. E, dobro, da se končajo rabati, to, e, s tem se strinjam, to je dobra posledica Brexita. Potem, da se vključijo e, skladi, ki so izven proračuna, da jih vključimo v proračun. Potem, da se konča razprava o lastnih sredstvih s konkretnimi idejami. Dobro pa je tudi, da. Eh, razpravljamo o večletnem finančnem okviru, o eh, njegovem trajanju. Mogoče bi 5 plus 5 bila ustrezna rešitev, da se poveže eh, tako predvidljivost kot prožnost. Najlepša hvala za to, ker želite vključiti tudi parlament. Mislim, da je to zelo pomembno. Mm, to bo bistvena sprememba, torej da bo parlament že od vsega začetka sodeloval in da vedno uh, Eh, dobimo na mizo vse dokumente, ki jih pripravi komisija. Hvala. Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Kölmel, ki ga pa ni v dvorani. Tako da besedo dobi gospod Depre, ne kot poročevalec za lastne vire, ampak kot eh, koordinator skupine ALDE. Je, je la bom besedo predal kolegu ali pa naslednjemu govorcu. Kitoksia, komisar, lepa tulite heti. Gospa Etenmeki, hvala, gospod komisar, da ste prišli k nam. Dve vprašanje in pa nekaj komentarjev bi imela. Rada bi vas vprašala, Eh, kakšni so izdatki za krizne instrumente in kako se bo to razširilo tudi na eh, drugo financiranje. Potem, koliko prispevka eh, držav članic gre za to? En odstotek ba je. Potem pa kakšni so naši izdatki v primerjavi z izdatki javnega sektorja držav članic EU. Ne moremo reči, da si Evropska unija zateguje pas, Države članice pa so prisiljene v varčevanje. Evropska unija ne, po mojem mnenju. In še nekaj komentarjev. Govorimo o lastnih eh, sredstvih in pa predlogih za monetarno politiko eh, v zvezi s skladi. pravijo tudi, da bi morali znižati pokojnine v državah članicah. Proračun naj ne bi rasel. Proračuni v državah članicah naj bi se tudi zmanjšali. Pa še nekaj o skupni kmetijski politiki. Eh, prišlo naj bi do eh, zmanjšanja izdatkov za skupno kmetijsko politiko, ampak to me skrbi, zato ker moramo proizvajati hrano v EU in eh, kmetovalci so tudi najpomembnejši akter na terenu, kar se tiče podnebnih sprememb. Mislim, da bi morali več narediti na področju podnebnih sprememb. In če želimo od kmetovalcev, da podajo ta svoj prispevek, potem jim ne moremo krčiti sredstev. Hvala, gospod Tarant. Uh, hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, za ta vaš eh, strasten prispevek in jasno predstavitev o namerah komisije. Lahko vam zagotovim, da bo skupina zelenih eh, tudi zelo razpravljala, živahno razpravljala o teh vaših predlogih in bo tudi skušala zagotoviti rešitve. Še nekaj pripomb. Pripombe k temu vašemu besedilu, če mi dovolite. E, mislim, da so lastna sredstva zelo pomembna. Če lahko mi pod e, vašim vodstvom Eh, kaj naredimo na področju lastnih sredstev, bi bilo to zelo dobro. Sam kot zgodovinar bi temu rekel celo zgodovinski trenutek. Če želite kakšno podporo strani Evropskega parlamenta, eh, prosim, prosite za njo. Eh, niso vse države članice podpornice lastnih sredstev, zato boste morda potrebovali našo pomoč. Moj oče je bil podnebni znanstvenik in ne morem ujiti svoji usodi. Torej, eh, več, ko boste govorili o podnebnih ukrepih, bolj bom zadovoljen in bolj bomo zadovoljni zeleni. Pa še večletni finančni okvir, ali naj bi trajal pet ali sedem let. Muresan, ki je poročevalec, predlaga pet let, eh, potem se predlaga tudi pet plus pet. Mislim, da bi bilo eh, bolje, če bi bil finančni okvir usklajen z mandatom parlamenta. Eh, to bi bilo bolje, kot pa če pridemo sem in ugotovimo, kaj so se odločale prejšnje generacije, mi pa tega zdaj ne moremo spremeniti. Če torej lahko prebijete led na tem področju, bi bilo to zelo dobro. Pa še nekaj. Mogoče to zveni kot eh, žaljivka ali pa napačna usporednica, ampak V Sovjetski zvezi smo imeli 5 plus 5 in Hruščov eh, je eh, hotel to spremeniti, pa mu ni uspelo. Hvala. Si, Naslednji govorec. Gospa Nirjada dobi besedo, izvolite. Donc, je la à Soltek. Eh, potem pa gospod Šoltes. Uh, Hvala lepa za to, da ste tako kratki. Monika Holmajer. No, še vedno sem tukaj. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najprej se mi zdi zelo dobro, da je komisija že drugič tu predstavila odprt dokument in ne dokumenta, kjer je že vse določeno, temveč res odprt dokument za razpravo. Razprave so naporne, vendar so potrebne. Zlasti, ko se vprašamo, kaj je dodana evropska vrednost, tu morda ne potrebujemo, ne vem, kakih poglobljenih razprav, vendar mi moramo preveriti določene pozicije, na katere smo se navadili, pa morda niso najbolj smiselne. E, obdobje 5 plus 5 se mi zdi pozitivno, kaj ti ugotavljam, če e, vsakih pet let začnemo razpravljati o tem, ali bomo temeljito spremenili svoje programe. Prilagajati e, je dobro, vendar pripravljati vedno novo revizijo, ki bo začela veljati šele dve leti pozneje, ker je države sploh ne morejo prej uresničevati. Eh, vse to je eh, nis, nesmiselno in zaradi tega je ta projekt 5 plus 5 eh, zelo smiselen. Če govorimo o lastnem preverjanju, bi si želela, da države članice eh, preverijo, katere agencije so za nas pomembne za prihodnost in pri katerih so potrebne omejitve oziroma zapiranje, ker imamo pač nove prednostne naloge na evropski ravni. Na področju kmetijstva se zahteva več nacionalnih kompetenc, eh, potem pa morajo tudi nacionalne države same nekaj narediti. Se ne smejo zanašati samo na evropska sredstva in evropski proračun. Če se pri odločanju stvari nacionalizirajo, zakaj ne bi potem vsega plačevali iz evropskih sredstev? Zakaj ne bi posamezne države po lastnih prioritetah dodajale denar ali pa tudi ne? zlasti na področju kmetijstva stvari niso vedno razumljive. Če veliko uh, industrijsko kmetijsko podjetje dobiva veliko denarja, to ni konkurenca. Posed na drugih področjih bi to bilo uh, sporno zaradi varstva konkurence tudi za kmetijstvo bo treba pač stvari opredeliti na novo. Sem za spodbujanje kmetijstva, sem za uh, uh, zanesljivo uh, dobavljanje hrane, vendar tu imamo odprta vprašanja. Torej dejansko potrebujemo več denarja za inovacije in raziskave. Vse je odvisno tudi od delovnih mest. Samo z inovacijami bomo mladim dali tisto prihodnost, ki jo potrebujejo. Jens Gajer je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Izrečeno je bilo eh, veliko pohvalnih besed o tem dokumentu, teh ne bi ponavljal, vse je že rečeno. In rad bi seveda s tem tudi ponudil eh, kolegom možnost, da tudi oni spregovorijo in zaradi tega želim omeniti dve točke, ki se mi zdita kritični. Gospod Oettinger, pri lastnih sredstvih bi si želel več poguma. Poročilo Monti eh, vse boje devet predlogov. Slišal sem glasove, ki pravijo, no ja, devet predlogov, eh, vse to bo svet počasi črtal za vse, bodo našli opravičilo, zakaj to ne deluje. Bolje bi bilo, če bi se skupina Monti dogovorila za en predlog, vendar o tem danes ne govorimo. Torej, devet predlogov je, dva ste vi izbrali. Ste pa zelo zadržani, vsaj v nemški različici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 o tem bodo govorili verjetno številni, ki se ukvarjajo z regionalno politiko. Da, jasno nam je, ta točka je v središču pozornosti, če začnemo govoriti o prerasporejenju denarja. In vidimo, da tudi pozicija kohezijske politike ni najmočnejša. Veliko bi Eh, pa storil za obrambo kohezijske politike. V scenarijih, ki jih opisujete, je treba braniti kohezijsko politiko. E, mislim, da smo našli kohezijsko politiko, ki kaže neko pravično sliko. Seveda je stvari vedno možno izboljšati, vendar vse evropske regije imajo lahko korist in državljani EU imajo možnost neposrednega sodelovanja pri evropski politiki in mislim, da bi bilo dobro, če ta princip bolj branite. Hvala lepa, gospod Ali. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар Йотингер, уважаеми колеги. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej se vam eh, želim zahvaliti za vašo predstavitev in tudi za dokument, ki je pred nami. Mislim, da je prišel pravočasno. V svoji predstavitvi ste rekli, da nam zmanjkuje časa. Ravno zdaj poteka. Uh, revizija večletnega finančnega okvira in zaradi tega se moramo tudi lotiti naslednjega večletnega finančnega okvira. Brez ustreznega financiranja ne bo mogoče implementirati naših eh, prednostnih nalog in naših politik. Brez sredstev ne bomo mogli implementirati eh, videti, v katero smer naj se razvijamo, ne bomo oblikovali pravih prioritet. Mislim, da smo na začetku razprave o tem. Ne smemo pa pozabiti na vse procese, ki potekajo in ne smemo pozabiti na temelja eh, Evropske unije, to je solidarnost. Ne govorimo zgolj o eh, solidarnosti v odboru za proračun. Osredotočamo se na proračun, osredotočamo se na rezultate. Ta eh, v rezultate usmerjeni proračun je eh, tudi tema za proračun 2018. Vse to pa mora biti del priprav naslednjega večletnega finančnega okvira in Junkerjevega načrta. Kaj ti Junkerjev načrt naj bi prinesel dodano vrednost, povezal naj bi regije in države. Komisija in Evropski parlament bosta odgovorna za to, kako je s pripravo naslednjega večletnega finančnega okvira. Glede tega imamo vprašanje. Tu gre za obdobje po letu 2020. Rekli ste, da bi naslednji večletni finančni okvir lahko bil 5 plus 5, zame je to v redu. Kakšna so vaša pričakovanja? Glede naslednjih desetih let, pa tudi kako je strategijo 2020, to smo imeli, ali pripravljamo naslednjo eh, strategijo, eh, strategijo 2030. ta mora biti pred nami, eh, ko pripravljamo večletno finančno eh, obdobje. Potem Brexit. Po koncu pogajanj in verjamem, da je tudi povezano z naslednjim večletnim finančnim okvirom. Torej, po Brexitu bomo imeli premalo sredstev in če sedaj ne vsega, upoštevate novih izzivov, kot so migracija, varnost, če ne upoštevate ustreznih eh, pričakovanih sredstev, ali ne bodo nove prioritete tudi vplivali na finančne sisteme Evropske unije? Hvala lepa, sedaj pa gospa Maletič. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, hvala lepa, gospod komisar, za predstavitev eh, tega dokumenta. Moje pričakovanja so bila višja in so presegala to, kar ste predstavili v tem dokumentu. Eh, po predstavitvi bele knjige državam članicam je iz sporočila bilo jasno, da rošitev ne bo eden izmed petih scenarijev, temveč kombinacija teh petih scenarijev. To je tudi komisija povedala. Ko govorimo o evropskem proračunu in prihodnosti tega proračuna, moramo tudi to takoj upoštevati. In zaradi tega sem od komisije eh, pričakovala nek predlog o strukturi proračuna po letu 2020. Torej, kakšna naj bo nova struktura in na podlagi tega bi razpravljali in ne na podlagi petih scenarijev. Vse vemo, da bo prišlo do neke mešanice teh scenarijev. E, pričakovala sem tudi konkretne predloge glede e, proračuna usmerjenega v rezultate. Sedaj bom morala seveda v detajlu preučiti e, ves dokument, vendar pri koheziji naprimer piše, da od kohezijske politike potrebujemo pričakujemo hitrejše izvajanje in ena izmed rešitev so ukrepi eh, kot eh, strožja pravila. Eh, Eh, in eh, za hitrejšo implementacijo moramo tudi mi hitreje ukrepati. Potrebujemo nova pravila za naslednje obdobje, tako jih moramo pripraviti, zato da bi prišlo do hitrejše eh, implementacije kohezijske politike. In veliko časa ste govorili o predprestopni pomoči. Tu gre za en odstotek evropskega proračuna ali celo manj. Posebej ste izpostavili Srbijo. Mislim pa, da je treba tudi izpostaviti Bosno in Hercegovino in druge države. Eh, v tem delu Evrope. Uh, uh, Eh, pa ne smemo pozabiti, da je, eh, ni bilo državljanske vojne, temveč eh, agresija Srbije na Hrvaško. Hvala lepa. Gospa Bajdere, hvala lepa, gospod Oettinger, za vaša prizadevanja. Za razliko od moje kolegice menim, da je ta dokument zelo dober in mislim, kljub samo, da je treba o določenih stvarih razpravljati. Gospa Maletič je govorila o kohezijski politiki. Tudi mene skrbi, kako bo to zgledalo. E, če od petih scenarijev, če je samo v petem scenariju e, po e, predvideno povišanje kohezijskih sredstev, potem zame lahko velja samo peti scenarij, vsi drugi pri, predvedevajo zmanjšanje sredstev za kohezijsko politiko. To pa ni prava pot. Jaz sem profesorica na univerzi in trgovina. In ekonomski odnosi se lažje razvijajo na, med državami na isti razvojni stopnji. In tu je naša naloga. Določene države še vedno niso uh, dosegle evropskega povprečja. Tu si zastavljamo vprašanje, kako lahko to zagotovimo hitreje. Vaš predlog 5 plus 5 je zelo dober. Tudi uplačila držav. Eh, no, kolegi so skeptični države morda nočejo plačevati več, vendar mi teh eh, eh, zgornjih meja še nismo dosegli, zgornjih meja uplačil držav članic in mislim, da obsajajo možnosti, da to uresničimo. Potem pa imam še vprašanje glede upravnih stroškov. Mi imamo vedno šest odstotkov administrativnih izdatkov, upravnih izdatkov, ali ni to preveč? Ker vidim, da plače v komisiji, v parlamentu so previsoke, tudi uh, socialna zavarovanja uh, uradnikov so, previs, eh, so predraga. Uh, ali uh, so tu mogoče kakšni prihranki? Hvala lepa. Uh, gospod Denano, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Eh, govorite pri, o varčevanju, govorite o dodani vrednosti. Pri vseh teh točkah se strinjam z vami. Pred nami eh, je veliko vprašanja, katere politike bomo vključili. Imamo evropsko, nacionalno, regionalno politiko in treba je pojasniti pristojnosti vsake politične ravni. To moramo storiti skupaj, pred, go, začnemo govoriti o proračunu. Potem vprašanje lastnih sredstev je bistvenega pomena. Naj vas opozorim tudi na dejstvo, da ne smemo izkoristiti to situacijo, da bi pripravili neke finančne instrumente. Že sedaj imamo težave s finančnimi instrumenti. Politike v zvezi s finančnimi instrumenti niso javne politike, to so zasebne politike tu imamo pač pravi problem in mi moramo biti zelo previdni. Evropa mora imeti možnost eh, eh, financiranja, mora pač eh, zagotoviti sredstva. Hvala lepa, gospa Krel. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Sem koordinatorka za svojo politično skupino v odboru za regionalne zadeve. Zato bom tudi govorila o tem. Eh, presenečena sem bila in zgrožena, ko sem videla različne scenarije. Mislim, da ste se tu po nepotrebnem odpovedali številnim stvarem. Želim si nek dokument, eh, ki kaže večji angažma za kohezijsko politiko. Eh, mislim, da ni težko uporabiti rdečega svinčnika. Pri štirih scenarijih pa prihaja do črtanja sredstev in tudi ni eh, načela, da vse regije sodelujejo pri kohezijski politiki. Tu je ogrožanje eh, kohezijske politike. Spomnimo se časov, ko je kohezijska politika edini instrument v EU, eh, ki ga občutijo državljani in ki povezuje evropske državljane z Evropske unijo. Že to je zame eh, dodana vrednost na evropski ravni. In mislim, da nam mora skupaj uspeti najti načine, da ne uporabimo rdečega svinčnika. Če tudi, bo, eh, eh, če, ta, če tudi bomo morali poenostaviti kohezijsko politiko, da ne bo 50 odstotkov upravnih stroškov, eh, torej s tem se strinjam, vendar ne morem sprejeti dejstva, da ne bi mogle sodelovati vse regije in to v obdobju, ko je toliko skeptike Torej, v štirih scenarijih ne morejo sodelovati vse regije in to se mi ne zdi spremljivo. Hvala lepa. Gospod Novakov. Hvala lepa. Spoštovani gospod komisar, samo eno stvar. En izmed eh, scenarijev naj dobi Oskarja. Zato pa potrebujete poslance zlasti iz tega odbora in iz odbora regij za to, da dobite Oskarja za enega izmed scenarijev, je treba stvari spremeniti. Pridružujem se gospe Krel. Zaskrbljen sem zaradi dejstva, ker eh, štirje scenariji predvedevajo zmanjšanje sredstev za kohezijo in metistvo to bo težko posredovati ljudem eh, v državah članicah in sicer v času Brexita, dožniške krize v Grčiji eh, in tako naprej. Težko jim je razložiti, da bo treba še bolj varčevati, da bo manj sredstev. Mi se moramo vsi potruditi, da eh, gremo v ta proces, vendar prosim, pomerite nas in povejte nam, da so odprti za razprave in pogajanja ne glede na to, kateri scenarij bo dobil prednost, prosim, da ga prilagodite čim bolj potrebam državljanov Evropske unije. Hvala lepa. Gospa Toma, 30 sekund. Se umikam mm, po vaših eh, prijaznih besedah. Torej, potem bom pa jaz to izkoristil za to, da zastavim dve vprašanje komisarju. Eh, nekatere eh, pravijo, eh, da če odpravimo popuste, da bodo pač večji prispevki. Vendar mi ne vemo, kako je s tem, ne vemo, kako je z prihodki. Ali lahko popravimo uh, uh, in revizijo prihodkov ali uh, lahko tudi uh, na področju CO2-ja zagotovimo večje prihodke. Potem drugič. Če se zmanjšajo sredstva za SKP, kaj se bo zgodilo? SKP zagotavlja prihodek kmetom. Torej, jaz se ne zauzemam za zmanjšanje sredstev za SKP-ja. Če pa pride do privar, tovarčevanja, eh, ali bomo spremenili trgovinsko politiko, ali bomo spremenili eh, pogodbe o svobodni menjavi, ali bomo zagotavljali na ta način cene znotraj evropskega trga ali bomo pač eh, zagotovili primerne cene za kmetijske proizvode, zato da bodo kmetje manj odvisni od tega, kar prejemajo iz SKP-ja. Ne moremo eh, na enem področju varčevati, če ne bomo eh, spremenili tudi določenih pravil o svobodni menjavi in podobno pridružujem se tudi eh, vsem čestitkam. Eh, hvala lepa tudi za spodbude, spodbudne besede eh, Evropskemu parlamentu in članom našega odbora. Gospod eh, komisar, prosim. Hvala lepa vsem za vaša stališča, spodbude, kritike in predloge. Moja generalna direktorica, moji sodelavci in jaz si bomo to pribeležili in upoštevali. Zelo resno vas jemljemo. Ob petih opcijah smo danes slišali še 25 dodatnih. Dobili smo zelo heterogeno sliko. Smo povsem na začetku razprave. Čez tri leta in pol in tri dni se bo začela proračunska prihodnost, o kateri govorimo danes. Nobenega razloga ni za potrpežljivost. Tri leta in pol in tri dnevi. Pet plus pet, to je koncept, v katerega se bomo mogli, po, morali poglobiti. In uh, tudi proračunsko pravo uh, bomo morali uh, še dodelati pet let eh, pravilno eh, argumentirate z svojim mandatom. Kako pa bi izgledalo, če bi jaz kot komisar, katerega mandat se izteče oktobra 2018, eh, odločal o proračunu za prihodnih deset let. Potem bi mi številni rekli, kako ste sploh prišli na to idejo če vzamemo mandat eh, petih let in večletni finančni okvir, potem bi potreboval novi parlament dovolj časa, da določi proračunski okvir za obdobje 22 do 26. Ne jaz, ne vi. Naša argumentacija ni uh, dosledna. Torej, naredili bomo stvari, če jih moramo narediti, ampak potem jih moramo narediti pravilno in dobro. Prepričan sem nad kakovostjo procesa v zvedi z belo knjigo. Tudi eh, vaši predstavniki v parlamentu so to podprli, to jemljemo resno. Eh, to ni seminar, zato uh, eh, mi je škoda časa. Jaz stvari jemljem resno in pred brexitom se je v Evropi zastavilo vprašanje, kako naprej, ki se moramo spremeniti. Ali potrebujemo manj Evrope, ali potrebujemo več različnih hitrosti, ali potrebujemo prednostne naloge, druge stvari bomo pustili, ali pa potrebujemo več Evrope. In ta eh, vprašanja obstaja tudi med prebivalstvom in tudi tu v tem parlamentu. Obstajajo parlamenti, eh, ki imajo mandat in hkrati eh, pravijo manj Evrope, drugi poslanci pravijo več Evrope. E, države članice se zauzemajo e, tudi deloma za e, medvladno politiko z večjimi hitrostmi. Druge države članice so proti. Ene želijo Evropsko državno tožilstvo s 20, ki sodelujejo, 8 ne. In spet imamo tu uh, eh, različni hitrosti, nova resničnost. Jaz ta proces jemljem resno. In zaradi tega eh, sem tudi zelo zadržan v svojem dokumentu in ne želim dominirati. Videli boste, da bom v naslednjih mesecih postal bolj konkreten. Upam, da ne preveč konkreten za vas. Kajti nekatera vaša pričakovanja bom potem izpolnil, druga pa zavestno ne. Zavestno ne. Imamo še nekaj časa. In ta čas bomo izkoristili. V tem trenutku pa je potrebna refleksija, razmišljanje uh, in poslušanje. In Bratislavski proces z 27. terico eh, se je začel, nadaljeval se je v Rimu in na obeh eh, svetih eh, smo imeli lepe družinske slike, pa nič več kot to. Mi hočemo od predsednikov držav in vlad vedeti, kaj pričakujejo in kaj bodo dali. Koliko denarja, koliko projektov, koliko znanja. vsaj 15 eh, držav članic eh, sem kontaktiral, 15 eh, ministrov, že imajo skupino za boljšo porabo, oni nič ne dajo. Oni pač pravijo, ko bodo Britanci odšli, bo 16 odstotkov manjkalo in neto 11 milijard. In mi ostanemo pri enem odstotku. Ta skupina je zelo močna. Vi lahko marsikaj naredite doma pri svojih eh, vladnih strankah. Prijatelj Gajer je povedal, da je treba samo prepričati še eh, tudi eh, prijatelje v Berlinu in Mihnu. To je res, ker oni bodo še naprej na vladi. Pripričati jih morate v vsakem primeru, tudi ko boste v opoziciji, če boste. No, septembra moram torej prepričati eh, eh, vlado. In boril se bom eh, za več sredstev, za nova sredstva. Bodite prepričani. Zagotavljal bom dodano vrednost in projekte, ki morajo postati še boljši, kot so. Kohezijska politika je vedno v neki krizi. Vedno sem pripravljen skrbeti in se zauzemati za stabilna kohezijska sredstva. Je pa to smiselno le, če regije in države članice brez zamud črpajo sredstva. Eh, države članice nimajo prepričljivih rezultatov. Eh, potem, kje lahko mi sami eh, krajšamo sredstva, zmanjšujemo sredstva? Dobro vprašanje. Komisija je končala uh, svojo nalogo za letos. 5 odstotkov kadrov manj. In uh, upam, da bo tudi parlament naslednje leto eh, poročal o uh, učinkih ukrepov. Me prav zanima, kaj bo. V zadnjih letih smo plače dvakrat zamrznili in vsak uradnik v parlamentu, svetu in komisiji mora dobiti isto plačo v, isti, eh, v istem plačilnem razredu in za isto delo. Eh, vsak mora to dobiti, ampak jaz ne dobivam več Nemcev za te naloge. Bil sem pri Gabrielu v ministrstvu, zato da bi mlade eh, akademike prepričal, naj se prijavijo na uh, konkur. Torej, mi moramo na, poskrbeti za to, da bodo v nas videli privlačnega delodajalca. Torej, vi ste šarmantni, pojdite z mano v Berlin, prepričajte mlade Nemce, naj pridejo v Luksemburg, kjer je drago. Raje bodo ostali v Münchnu, Berlinu, Potsdamu in podobno. Uh, In za to gre. In to pomeni, da ne smemo varčevati preveč. Kajti industrija plačuje bistveno več, BASF, Philips, Siemens, Bosch. In eh, mi moramo biti konkurenčni eh, v boju za najboljše glave. Želimo dobre ljudi kot poslance, eh, kot, kot, kot, kot zaposlene v svetu, računskem sodišču in tako naprej. Spraševali ste, eh, ali bomo spodbujali vse regije. Da, eh, v dokumentu nič ne piše o tem, da bi določene regije izpadle. Eh, vprašanje pa zastavljajo države članice in tudi pametni ekonomisti iz nekaterih držav članic. Glede rezultata se strinjam z vami. Eh, vendar javnost sprašuje, ali je treba spodbujati samo revnejše regije. Potrebujemo eh, ustrezen dokument, eh, ne smemo od tega zapisati najbolj slaboumne predloge. Nekateri pač pišejo manjši delež. Manjši delež ne pomeni manj denarja. Če želimo stabilna kohezijska sredstva, in stabilna sredstva za eh, kmetijstvo in integriramo še razvojno pomoč in obrambo, potem bo odstotek nižji ob istem znesku. Eh, mi smo pripravili tudi razlage eh, in vam jih bomo posredovali v naslednjih tednih in mesecih. Strategija in vizija. Res je. pravite, da ni, ne smemo zgubljati časa. Obrambni eh, dokument. Uh, torej, v naslednjem letu je predvidenih 1,5 milijard za obrambo in raziskave. Če se to uh, zavrne, je to potem močno vpliva na proračun. Ali pa če Britanci rečejo, da želi ostati partner pri razvojni pomoči in da želijo trimestno milijonsko številko vplečevati v sklad za razvojno pomoč. Potem bomo imeli manj pomislekov. Še ena stvar ob koncu leta in v začetku naslednjega leta bomo vedeli, ali bodo eh, Britanci pripravljeni sofinancirati leti 2019 in 2020. To je ključno vprašanje za vas, za parlament. Če Britanci nočejo plačevati in eh, bodo pogajanja eh, šla po najslabšem scenariju in tudi trgovinskih vprašanj, odnosov ne bomo vzpostavili, se bo spremenila podlaga za leti 19 in 20 in za naslednji večletni finančni okvir. Tu gre za 100 milijard in Mi moramo počakati na te resne odločitve in šele potem bomo lahko razpravljali o proračunu po letu 2020. Tudi mislim, da kmetijska politika da je skupna kmetijska politika smiselna. Če pa vemo, da rezultata ne bomo dosegli brez eh, rezov, potem ne moremo nikogar izuzeti že na samem začetku. In deloma imate več izkušenj kot jaz. Komisija je v predprejšnjem finančnem okviru podala zelo ambiciozen predlog svet eh, je ta predlog pogledal in eh, potem komisija več ni imela vodilne vloge. Levandovski, Barozo in drugi so podali ambiciozen predlog, ampak realističen in potem so obzdržali vodilno vlogo eh, pri oblikovanju proračunske politike. Številne države članice še niso povedale, kaj pričakujejo, kaj so pripravljene dati. Nekatere države članice čakajo predvolilni boji. E, iz ene izmed nemških zvezdnih držav slišim, da naj bi e, število komisarjev celo prepolovili na 14. Po volitvah sredi oktobra bo eh, mogoče stališče nekoliko bližje stališču parlamenta in to je potrebno upoštevati. In potem še vprašanje, ali naj bi pri kmetijstvu izuzeli velika podjetja. Jaz sem odprt za različne možnosti. Prihajam iz države z majhnimi družinskimi kmetijami. Ampak vprašanje degresivne podpore na hektar, na velikost zemljišča, to je vprašanje, ki ostaja. In želim podati smiseln predlog. Številna druga vprašanja ostajajo odprta in prosim, ostanimo v stiku. V naslednjem eh, mesecu eh, bomo eh, prve osnutke večletnega finančnega okvira zagotavo še prilagodili in mogoče nam bo to uspelo še v času te komisije in mandata tega parlamenta. Hvala lepa, gospod komisar. Torej, Preživeli bomo študiozno poletje, da bomo preštudirali dokument, ki ste ga predložili. Dejali ste, da boste skušali prepričati vlade. In če sem dobro razumel, je vlade laž, bo la, vlade lažje prepričati po septembru. Torej, to je perspektiva. Rekl sem, da bo vlade lažje prepričati po septembru. Ja, tako je. In če želimo, da vlade prepričamo, potem eh, bomo morali poskrbeti tudi za pogumno javno mnenje in zato potrebujemo razpravo o prihodnosti Evropske unije. Eh, katere zadeve spadajo na evropsko raven, katere zaradi globalizacije na uh, mednarodno raven in uh, kakšne so proračunske posledice. Tako s tem bomo zaključili. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Zahvaljujem se vsem kolegom. Koordinatori se bodo sestali jutri zjutraj ob 8.30 minut. Odbor za proračun pa ob 10.00. Zatem je seja prekinjena oziroma zaključena.